Dear colleagues, may I ask you... Drage kolegice in kolegi, prosim, da se usedete. In this joint... Uh, Sedaj bomo imeli skupni sestanek eh, odborov Ekon in Libe. Glasovali bomo o dveh zelo pomembnih kosih zakonodaje. prosim, da se usedete in preden eh, predstavimo dosjeje, o katerih bomo glasovali, predlagam, da testiramo eh, strojčke za glasovanje, da vidim, ali imamo kvorum. Eh, poslanci, ki so tu brez kartic, naj nam povedo, Eh, vendar mi testiramo sedaj stroje za glasovanje. Poslance in poslanke prosim, da ustavijo svoje kartice in glasujte. Glasujemo uh, zato, da preverimo, se pravi, testno glasovanje. Glasujemo še vedno, čakamo. Yes. Sprejeli ste moj predlog, pa vam ne povem, katerega ste sprejeli, ampak sprejetje. Eh, za kvorum bi potrebovali 31, pa nas je 69, torej kvorum imamo. Eh, konec eh, testiranja. Eh, hvala lepa. Lahko nadaljujemo. Sedaj bomo glasovali o dveh eh, pomembnih besedilih. Prvo in mislim, da je to res eh, relevantno in to je tudi velik uspeh za parlament. Eh, sodelovanje med obema odboroma v skladu s pravilom 55 je bilo zelo učinkovito. Rad bi eh, čestital poročevalcema Kristjan Krarinšu in Judith Sargentini za rezultat trialoga o direktivi za preprečevanje pranja denarja. Eh, predlogi parlamenta so bili vključeni v dokončno eh, besedilo, naprimer registr o eh, lasnikih in to je seveda zelo velik uspeh parlamenta. Postopek je sedaj naslednji. Mi Eh, glasujem o tem, kar je formalno prva obravnava sveta, vendar prva obravnava v svetu je pravzaprav eh, rezultat trialoga, to je skupno besedilo, za katerega smo se domenili v trialogu. Torej, glasujemo po imensko o besedilu sveta v prvi obravnavi, o direktivi za preprečevanje pranja denarja. Glasujemo. Po imensko. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o besedilu sveta, o uredbi, o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev. To je tudi zelo relevanten eh, dosje, pomemben dosje, povezan tudi s prvim. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitke poročevalcema Petru Simonu, Timotiju Kirkhopu in uh, celi pogajalski ekipi. S tem smo zaključili ta postopek in sedaj lahko končamo ta sestanek. E, torej za nami so zelo dolga dvoletna pogajanja, odlično. In sestanek Ekon se ponovno začne ob 14.15, eh, kjer bomo imeli tudi predsednika CFTC-ja. Hvala lepa, sestanek je s tem končan.